Spoštovane dame in gospodje, dobro jutro. Zasedanje se ponovno pričenja in smo pri naslednji točki na dnevnem redu. In to je izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je danes žal ni z nami nadomeščajo podpredsednik komisije, gospod Stiljanides. Prisrčno dobrodošli. Tema pa so turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice. Kot veste, imamo nov sistem za spontane izjave, gre za sistem modrega kartona. po eni strani lahko uporabljate tradicionalni postopek modrega kartona, eh, po drugi strani pa eh, tudi elektronsko prijavo. S tem prihajamo kar takoj k razpravi in še enkrat bi rad pozdravil tudi gospod Uporajnen. predsedujočo svetu in prosim jo, da predstavi stališče sveta. Dobro jutro, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Turški upad v severovzhodni del Sirije se je upočasnil, tako se vsaj zdi. K temu so prispevali številni mednarodni deležniki. Videli smo, da so potekala prizadevanja na diplomatski ravni, namreč eh, Pence in Pompeo sta izpogajala začasno premirje v eh, Siriji. Včeraj pa je bil podpisan tudi memorandum med predsednikom Erdoganom in predsednikom Putinom. Visoka predstavnica je bila z vami prvi dan napada in takoj je dejala, da mora Turčija prekiniti napad na Sirijo. Težave je potrebno rešiti na diplomatski način, ne pa z vojaškim posegom, kar eh, bi lahko vodilo le v dodatno destabilizacijo in dodatno trpljenje za ljudi v Siriji. Vendar pa turška vojska ni povsem zaustavila svoje vojaške operacije. Skoraj 200 civilistov je izgubilo življenje, poleg tega je prišlo do uničenja bolnišnic in pa drugih pomembnih objektov. Strah nas je za vse civiliste na tem območju. Potrebno je razumeti, kako so ravno ti prebivalci Sirije pripomogli k eh, boju proti islamski državi, govorim o osvobodilni vojski Sirije. Vojaške rešitve za konflikt v Siriji ni, potrebno je podpreti politični proces in najti moramo dolgoročno rešitev za vse upletene strani podpreti moramo delo ustavnega odbora, ki naj bi se sestav prvič konec meseca v Ženevi. Kljub eh, zadnjim dogodkom ali pa prav zaradi zadnjih dogodkov je skrajni čas, da se ta odbor sestani. Vsem zaupamo Gertu Petersenu, posebnemu odposlancu Združenih narodov in verjamemo, da lahko najdemo postopno rešitev tega konflikta. Potrebno je spostaviti zaupanje in pa pogoje za stabilno prihodnost Sirije. Vemo, da pogajanja o političnem eh, prehodu ne bodo lahka, vendar pa se moramo dogovoriti z mednarodnimi partnerji, tudi z Turčijo in pa eh, Rusijo. Poskrbeti je potrebno za prevzem odgovornosti z vseh strani tekom uh, vojaške operacije in tekom zadnjega posega. To je pomembno za mir, stabilnost in pa za spravo, ki si jo vsi želimo za Sirijo. Naj sedaj preidem na Turčijo in njeno odgovornost za trenutno situacijo turški varnostni zadržki v zvezi z Sirijo ne bodo rešeni z vojaško operacijo. Ta invazija spodkopava boj proti Dajšu in ogroža našo skupno varnost. Turčija je storila veliko in eh, gosti več milijonov sirskih beguncev že več let, ampak eh, turška operacija je še poslabšala že zapleteno situacijo v eh, regiji. Situacija je sedaj še bolj dramatična. Zato so voditelji Evropske unije obsodili turški upad v Sirijo in države članice so se odločile, da bodo uvedle embargo na izvoz orožja v Turčijo. Zahtevali so, da pride do popolne prekinitve turške vojaške operacije, ne le do začasne prekinitve. Ne bomo zagotavljali pomoči na tistih območjih, kjer se ne spoštujejo pravice vseh. Evropska unija je bila glede tega enotna že od prvega dneva vojaške operacije. Zelo veseli smo, da so svet, komisija in parlament sprejeli enaka stališča in zahvaljujemo se vam za vašo podporo in za podporo politični rešitvi v okviru Združenih narodov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. V imenu komisije bo spregovoril eh, podpredsednik gospod Stiljanides. Najlepša hvala, drag. Spoštovani gospod predsednik, eh, spoštovani kolegi. Naj vas obvesim o zadnji situaciji v severovzhodnem delu Sirije. Kriza se je pričela 9. oktobra in eh, veliko je bilo žrtev med civilisti. Eh, prišlo je do uničenja civilne infrastrukture in eh, do izselitve številnih prebivalcev Sirije. Skoraj 200 civilistov je izgubilo življenje, gre za zelo gosto naseljeno območje in skoraj da 200 tisoč eh, oseb je razseljenih. Nekaj se jih je vrnilo na svoje domove, več kot 150 tisoč eh, pa jih ostaja razseljenih, notranje razseljenih eh, in to še dodatno poslabšuje situacijo, kajti že prej je bilo veliko beguncev v begunskih taboriščih. Vse skupaj je povezano z eh, letalskimi napadi ali pa z eh, negotovostjo. Mednarodne agencije so evakuirale eh, svoje zaposlene v Irak. Naj poudarim to, kar je povedala že predsedojoča svetu. Nobenega upravičila ni za to izgubo življenj civilistov. Zagotoviti je potrebno zaščito vseh civilistov in vseh tistih, ki so tam zato, da bi jim pomagali. Zavedati se je potrebno tudi grozljive situacije, v kateri so se znašli vsi tisti, ki zagotavljajo zdravniško pomoč. Bolnišnice ne delujejo zaradi močnega obstreljevanja in bombardiranja. Poleg tega je začasno bila prekinjena tudi dobava električne energije in zaradi tega je bila bolnišnica začasno zaprta. Poleg tega eh, naj bi prišlo do napadov na rešilce. Eh, zdravniško osebje je bilo ubito ali eh, pa celo ugrabljeno. Torej je potrebno najprej zagotoviti osnovne storitve državljanom Sirije, ki so trpeli že pred izbruhom te krize. Zakaj? je prišlo do evakuacije mednarodnih delavcev. To ne pomeni, da mednarodna skupnost več ne pomaga uh, ljudem v stiski. Še naprej se jim zagotavlja temeljna pomoč. Naš, z našimi humanitarnimi prizadevanji na severovzhodu Sirije nadaljujemo in zato namenjamo 38 milijonov evrov in s to pomočjo bomo nadaljevali, kolikor dolgo bo to potrebno. Ampak Potrebno je poskrbeti za konec vojaške operacije, mednarodno pravo je potrebno spoštovati in civiliste je potrebno zaščititi, zdravstvenemu osebju pa je potrebno zagotoviti dostop do vseh tistih, ki pomoč potrebujejo. Potrebno je zagotoviti varnost zdravstvenega osebja, pa tudi zdravstvenih oziroma humanitarnih konvojev. Humanitarni delavci ne bi smeli biti tarča naj izkoristim to priložnost, da povdarim tudi stališče Evropske unije, kar zadeva vračanje beguncev v Sirijo. Vračanje beguncev mora biti prostovoljno, dostojanstveno in varno in šele kot bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji. Sicer Evropska unija ne bo mogla zagotavljati pomoči za begunce v Siriji. Enako eh, velja eh, tudi za varnostni pas, ki ga Turčija namerava vzpostaviti na severu Sirije, zato da bi eh, nazaj v Sirijo poslala begunce. Naj vas spomnim tudi na izjavo 28 držav članic. Vsaka demografska sprememba bi bila nesprejemljiva vendar pa Evropska unija ne more zagotavljati pomoč, pomoči, humanitarne pomoči eh, na tistih območjih, eh, kjer eh, so kršene pravice državljanov. Turčija je pomagala na milijonom beguncev, vendar pa je turška operacija na severu Sirije še poslabšala situacijo na terenu. Vesel sem, da so bile evropske inštitucije enotne v svojem odzivu na turški vojaški poseg. Vendar pa ne moremo sedeti križem rok, kaj te premjerje je bilo le delno spoštovano, zaradi tega moramo uporabiti Ves vpliv, ki ga imamo, da zaustavimo eh, izbruh sovražnosti, potrebno je zaustaviti vojaško operacijo in nadaljevati z našimi dejavnostmi. Hkrati pa je potrebno iskati politično rešitev v skladu z pravom Evropske unije in v skladu z mednarodnim pravom. Najlepša hvala. Gospod komisar, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Najprej Mihajl Galer za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V parlamentu. Se v veliki meri strinjamo, obsojamo vojaško operacijo Turčije na severovzhodu Sirije in zahtevamo umik vojaških enot iz eh, sirskega območja. Nismo naivni, vemo, da je prišlo včeraj v Sočiju do dogovora in vemo, kaj do, ta dogovor pomeni. Vendar pa je bilo to mogoče le z um, umikom ameriških enot iz Sirije. Turčija se je na ta način še bolj oddaljila od Evropske unije. V naši resoluciji smo opozorili na to, da je parlament že marca zahteval tudi uradno prekinitev pogajanj za Turčijo. Od sveta zahtevamo, da razmisli o primernih in ciljno usmerjenih gospodarskih ukrepih, eh, ki ne bodo vplivali na civilno prebivalstvo recimo uh, turški prebivalci morajo še naprej imeti možnost, da sodelujejo v programu Erasmus, uh, lahko pa uvedemo ukrepe uh, za kmetijske proizvode. Razmislili pa bi lahko tudi o prekinitvi carinske unije. Ljudje na severu Sirije ne želijo Asadovega režima, ne želijo Turkov, pa tudi ne Rusov. Zaradi tega smo pozvali države članice, da se obrnejo na varnostni svet, ki mora sprejeti resolucijo, ki bo omogočila, da bo svet lahko uh, deloval na ciljno usmerjen način in da bo poskrbel za vzpostavitev varnega območja za vse, ki živijo na severovzhodu Sirije. Najlepša hvala. Kati Piri. Dragi kolegi, dva tedna sta minila od zadnjega plenarnega zasedanja in od naše razprave na to temo. Vzpostavitev tako imenovanega varnostnega pasu je pravzaprav pomenila vzpostavitev vojaškega območja na severovzhodu Sirije in eh, zmagovalci eh, so Putin, eh, Erdogan, eh, Turčija, Iran in ISIS. Spodkopana pa je bila verodostojnost Zahoda. Več kot 200 civilistov je izgubilo življenje, več kot 200 tisoč jih je moralo zapustiti svoje domove. Številni kurdski borci so bili ubiti. Ukleščeni so eh, med napredovanje turških enot na eni strani in uh, sirske vojske na drugi strani. Številni uh, borci ISIS-a so uspeli pobegniti iz uh, zaporov zadnje poročilo govori tudi o uporabi belega fosforja eh, z strani Turčije. Storilci eh, teh grozljivih dejanj morajo biti kaznovani in medtem, ko ameriški predsednik eh, govori o premirju kot o čudoviti stvari, ki bo rešila na tisoče prebivalcev, Jaz menim, da temu ni tako včerajšnji dogovor eh, legitimira prisotnost Turčije v 10-kilometrskem varnostnem pasu. To eh, vodi v eh, še večjo notranjo razseljenost v Siriji in pri tem gre za kršitev vojaškega prava in mednarodnega prava. Pozvali smo k ciljno usmerjenim ukrepom zoper turške uradnike. Zahtevali smo tudi restriktivne ukrepe in pa popoln embargo na izvoz orožja rada bi povdarila, da ne moremo zapustiti vseh tistih, ki trpijo zaradi ISIS-a in ki so se žrtvovali zaradi ISIS-a. Ne moremo jih prepustiti samih sebi. Danke, Najlepša hvala, kolegica Piri. Sedaj pa je na vrsti Azmani Malik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Turška vojaška operacija na severovzhodu Sirije je razlog za veliko zaskrbljenost in vodi v velik kaos v regiji. Poročila govorijo o na tisočih eh, žrtev, o številnih eh, notranje razseljenih eh, osebah in pa o ubojih. Vse to je povezano z umikom ameriških enot, hkrati pa Ta vojaška operacija predstavlja tudi neposredno grožnjo našim družbam, našim eh, državam, članicam, zaradi tega, ker je prišlo eh, do eh, bega številnih borcev islamske države pozivam visoko predstavnico, da nadaljuje z svojimi prizadevanji v imenu Renew Europe, eh, sem eh, pričel eh, z pogajanje za to, da bi prekinili to vojaško operacijo in zahvaljujem se kolegom za podpis skupnega pisma. Vendar pa se v to situacijo vmešavajo tudi drugi, Asad, Rusija in Iran. Tudi naša varnost je ogrožena. Jutri ima Evropski parlament edinstveno priložnost, da govori z enotnim glasom in sicer moramo Turčiji jasno povedati, da te situacije ne moremo sprejeti. Evropska unija mora sprejeti jasno stališče in pozivam vse kolege, da me podprejo in da skupaj pozovemo visoko predstavnico, da takoj vzpostavi dialog z eh, turško vlado. Erdogan mora zagotoviti, da bodo borci ISIS-a ostali v zaporih. Pripravljeni pa moramo biti tudi na konkretne ukrepe. Embargo za izvoz orožja, gospodarske ukrepi, združimo močmi, moči, pokažimo enotnost. To dolgujemo državljanom eh, severovzhodne Sirije, pa tudi našim državljanom. Prosim, komisija, čas je za delovanje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Strik. Pred natančno dvema tednoma je Turčija začela z načrtovano vojaško operacijo na severovzhodu Sirije. V dveh tednih eh, so življenje izgubili številni civilisti. Skoraj 200 tisoč eh, jih je moralo zapustiti svoje domove in otroci potrebujejo zatočišče in pomoč. Situacija v Siriji je ponovno humanitarna tragedija, ki eh, ni spremljiva. Umik ameriških enot eh, prebivalcem tega območja ni dal nobene druge možnosti, kot načakajo na rešitev, ki jo bo sprejel Erdogan. Zdi se, da je ta kriza nevidna na mednarodni ravni. Zeleni zato pozivamo Evropsko unijo, da nastopi kot proaktivni akter, da pozove Erdogana, da omakne svoje vojaške enote in da uh, vrne Eh, vojaške eh, enote nazaj v Turčijo. Poleg tega pa pozivamo k vzpostavitvi eh, vojaškega embarga in k prekinitvi trgovinske pogodbe. Proaktivno bi morali zaščititi tudi sirske begunce. Okrepiti bi morali vračanje beguncev in zagotoviti njihovo varnost. Ne moremo več čakati na konkretna dejanja in zaradi tega pozivamo k podpori za predlagano resolucijo. Gospod predsedujoči, borci islamske države so zbežali iz eh, taborišč. Nobenega nadzora nimamo nad usmrtitvami. Zaradi tega zreni pozivamo vse države članice, da dovolijo vrnitev vseh eh, svojih državljanov. Naša naloga je, da zmanjšamo varnostno grožnjo povezano z eh, borci islamske države. Hkrati pa moramo zaščititi tudi otroke. Razlog za Erdoganov poseg je tudi vračanje sirskih beguncev v Sirijo, vendar pa varnostni pas ne more zaščititi eh, sirskih prebivalcev pred preganjanjem in pred usmrtitvami. Evropska unija ne sme vračati sirskih beguncev v Turčijo, dokler obstaja tveganje za deportacijo v Sirijo. Deportacija pa bi pomenila tudi demografske spremembe na severovzhodu severo Sirije in to eh, je zločin nad človeštvom. Kurdi, ki so se borili na naši strani, bodo najbrž izgubili svojo samostojnost, poskrbeti pa moramo, da bodo spoštovane njihove pravice. Čas je, da smo bolj proaktivni. Hvala lepa. Ja, eh, Sedaj pa Lars Petrik Berg. Eh, gospod predsednik, hvala lepa. Žalosten sem, čeprav nisem presenečen, da niso spoštovali premirja. Eh, na stotine ljudi je umrlo zaradi turške agresije. Eh, izdali so uh, kurdski narod eh, in Evropska unija je tudi uh, zapustila uh, kurde v sili. Slišali smo grožnje Erdogana, slišali smo tudi, uh, da bo poslal milijone prosilcev za azil v Evropo in poskrbel za uh, destabilizacijo evropskih držav. Mi moramo pokazati jasen signal, nič več pogovorov o pristopu s Turčijo. Uh, obnašanje Turčije je v nasprotju z mirom in vladavino prava. Eh, eh, to je slabo vplivalo na NATO. Eh, sprostili so um, ekstremiste. Zaradi tega so tudi evropske države v veliki nevarnosti. Eh, Turčija s Katarjem eh, aktivno podpira IS, eh, ki spada pač med najbolj nevarne islamistične skupine, ki ogrožajo Evropo. In zaradi tega želim povedati, da Turčija ne spada ne v EU, ne v Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa Ana Fotiga. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, mednarodna skupnost je naredila veliko napak eh, v eh, Siriji od leta 2011. Spomnimo se grozovitosti Asadovega režima, spomnimo se Alepa, iranske revolucionarne garde, ki je podpirala Asada. Eh, spomnimo se tudi uh, ruskih uh, plačancev, ki so sedaj tudi delovali v Ukrajini. Skrbijo nas uh, sedanje turške operacije uh, na severovzhodu uh, Sirije. Naj citiram Stoltenberga, uh, ki je dal zelo uravnovešeno izjavo. Dokler ima Turčija legitimne varnostne skrbi eh, in to priznamo, pričakujemo, da bo Turčija delovala zadržano. Eh, mi se zavedamo, da moramo ista merila uporabiti za vse akterje v regiji in mi moramo najti primerne instrumente za stabilizacijo regije in za eh, vpliv na dejavnosti, ki bodo te napetosti omilile. Naša naslednja govornica je gospa eh, Öslem Demirel. Hvala lepa, gospod eh, eh, predsednik. Ameriški predsednik je dejal, otroci so se hoteli prepirati in jaz sem jih pustil. In to je dejansko grozljiva izjava. Ljudje so umrli, so na begu. Poseg turške vojske moramo obsoditi. Nobena država ne sme ukorakati v drugo državo. Eh, Erdoganu gre za notranje in geopolitične termine in tako imenovana varnostna cona eh, ne prinaša varnosti, temveč eh, hoče na novo oblikovati Sirijo. Dejstvo je, vse svetovne sile, tudi Evropska unija, so samo gledale zaradi rastnih geostrateških in ekonomskih interesov. Gledale so na zločine zločine, niso sklenili niti pravega embarga na prodajo orožja. Uh, E, torej, ves svet ve, da Erdogan ne more voditi vojne, če ima mednarodna skupnost jasen jezik in konsekventno pritiska na Erdogana. In to tudi mi zahtevamo. Pravi embargo na orožje. Nič e, gospodarskega sodelovanja z AKP-jem. Treba je e, najti politično mirno rešitev za regijo v Siriji. Ne smemo imeti vojaške rešitve. E, otroci e, so trpeli in treba je podpirati kurdske demokratske e, sile in e, če imajo pač določeni predsedniki držav svoje interese, je treba pač e, videti, da se prebivalstvo zauzema za mir. Sedaj pa Miroslav Radačovski. Jaz eh, obsojam turško agresijo v severni Siriji, ki poteka brez mandata Združenih narodov in tudi brez eh, soglasja Sirije. Ta turška agresija se mora soočiti z uporom Evropske unije, kaj ti članice Evropske unije bodo čutile učinke te agresije. V Evropo bodo prišli teroristi. Eh, če eh, Evropska unija noče biti politični eh, palček, mora odpraviti sankcije proti Siriji, mora vzpostaviti diplomatske odnose s Sirijo in ne sme se umešavati v notranje zadeve. Če želimo biti pravični, potem moramo obsoditi prisotno vseh tujih sil v Siriji in na ta način eh, bomo preprečili Uh, uh, In eh, sedaj se je k besedi prijavil gospod Halecki. Mi moramo pokazati solidarnost eh, s kurdi in upam, da bomo sprejeli jutri to resolucijo. Kurdski narod se je boril za to, da bi Zahod lahko razglasil eh, svo, um, zmago nad uh, eh, IS. Proti ISIS-u so se borili v številnih mestih, osvobodili so jih v Siriji. Danes mi predlagamo, proračunske spremembe in sicer eh, eh, se želimo eh, zamrzniti predpristopna sredstva po členu 45. To bi potem prestavili v sredstva za rezervo. Seveda ne smemo zapustiti civilne družbe, vendar s to spremembo bomo pokazali svoje stališče in da se ne strinjamo z masakrom kurdov v Siriji. Gospod Picula. Mi spet razpravljamo o posledicah turške intervencije v severni eh, Siriji. Je potekal eh, eh, dogovor eh, o umiku eh, sil, <clears throat> vendar eh, dejstvo je, da trdijo, da je teritorijalna enotnost Sirije ogrožena. Eh, očitno so se vse strani dogovorile, vendar kaj s turskimi borci, ki eh, so pomagali eh, se boriti proti eh, ISIS-u. Kaj z borci ISIS-a, eh, ki jih ne nadzoruje nihče več? Kaj je z lokalnim prebivalstvom? Torej, glavni cilj mora biti prekinitev vojnih operacij in zlasti tudi prekinitev uporabe kemičnega orožja. Evropska unija ne sme samo pasivno spremljati dogovorov drugih. Sem za embargo na orožje, za zamrznitev premoženja posameznikov, sem za ekonomske sankcije. Vse to so lahko instrumenti, po katerih lahko posežemo. Vendar, kako lahko pričakujemo strateške odločitve Evropske unije v zvezi s Sirijo, če prejšnji teden nismo uh, sprejeli dogovora uh, o začetku pred, uh, pristopnih pogajanj v naši soseščini. Torej, uh, na ta način podpiramo tiste, ki ne delijo naših vrednot. Hvala lepa, spoštovani kolega, sedaj pa Hilde Vautmans. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Erdogan nas je spravil tja, kamor nas je hotel spraviti in sicer eh, v klišče. Prva faza se je začela leta 2016, saj smo leta 2016 njemu prepustili našo begunsko politiko. S tem smo se eh, predali in eh, on nam grozi, da bo odprl vrata za migracije. Sedaj pa poteka druga faza s tem, da je ukorakal v sever severno Sirijo, v tako imenovano varnostno eh, cono. Vse vemo, zakaj gre. On hoče eh, tam pregnati kurde. Eh, vsi se sprašujejo, kaj počne Evropa, kje je Evropa. Evropa nedejavno gleda, Evropa je opazovalec, ko podpira Putin, Asada, Erdogana in ko uh, se ZDA sedaj uh, umikajo, potem ko so uh, se skupaj borili s kurdi. S tem je pravzaprav uh, Erdogan vse dobil v svoje roke. Mi smo samo gledali, nismo nič storili, ničesar ne naredimo. Vendar mi se moramo soočiti s. Uh, posledicami, z novimi migracijami eh, eh, in eh, osočiti se moramo z radikalizacijo naše mladine, ki hodi tja v bitko. Torej skrajni čas je, da storimo nekaj, da se postavimo zoper Turčijo, da varnostno cono mednarodno kontroliramo. To si želi Evropski parlament, vendar Evropa, Evropska unija mora končno Eh, vzeti varnostno politiko v lastne roke in ne sme biti eh, izročena ZDA in eh, Putinu. Otroci v taboriščih, kjer so tudi borci IS, plačujejo za to. Mi potrebujemo pravo evropsko migracijsko politiko in tudi varnostno politiko. Hvala lepa, sedaj pa Sergej Lagodinski dva uh, osevela eh, človeka sta se sestala v Moskvi in sta se dogovorila za delitev regije. To jim je uspelo, ker smo mi bili neuspešni. Naše institucije, ta parlament, eh, vsi smo bili neuspešni. Tudi svet ni opravil svoje naloge in tudi komisija. Kje so ukrepi embarga na orožje, kje so sankcije, o katerih smo govorili, Mi nismo prevzeli odgovornosti za to regijo, prevzeli so jo drugi, vendar ni prepozno. Mi še vedno lahko eh, postanemo politični akter. Eh, mi moramo odpraviti soglasno odločanje pri zonanji politiki, mi moramo investirati v več diplomacije in zonanjo politike. Imamo pet let eh, za to, da to storimo. Morda ne moremo sedaj pomagati, vendar lahko se spremenimo v naslednjih petih letih in če želimo preprečiti, da eh, ostareli sivi možje odločajo o prihodnosti sveta, potem eh, zagotovite, da bodo tudi ženske v zunanji politiki, da bodo ženske odločale o prihodnosti sveta. Potem pa še nekaj, kot je gospod Galer eh, dejal, imamo tu konsens, eh, da se mnoge politične sile za trudijo, da bi imele odločno eh, resolucijo, eh, vendar razlogi so različni. Mi želimo zagotoviti evropsko prihodnost za Turčijo in če želimo zagotoviti evropsko prihodnost za Turčijo, moramo spremeniti eh, turški imperializem sedanje vlade, mi moramo spremeniti militarizem te vlade. Kaj ti? evropsko prihodnost Turčije predstavljajo civilisti, umetniki, ljudje, ki so v zaporih. Za njih se moramo boriti. Eh, torej, Tisti, eh, ki hočejo to resolucijo zaradi tega, da preprečijo evropsko prihodnost Turčije, tem jasno povemo, mi bomo za to glasovali, da bomo omogočili eh, turško prihodnost v Evropi, se pravi proti eh, Erdoganu, pa za Evropo. Hvala lepa, sedaj pa Ivan David. Spoštovani gospod predsednik. oklevam, da bi podprl resolucijo v sedanji obliki. To, kar je bilo močno v resoluciji, je bilo črtano in dodali so člene, s katerimi se ne morem strinjati. E, prepozni smo in premalo je tukaj. Tu gre za kurde. Kurdi bodo trpeli. E, oni bodo trpeli žrtve. Najhuje pa je, eh, da to eh, vse temelji na sporazumu iz Adane, kjer sta Sirija in eh, Turčija opredelili kurde kot teroriste. Kurdi so si pridobili zasluge za uničenje IS v prejšnji obliki. In Evropa spet kaže svojo šibkost eh, in nepripravljenost, da jih eh, podpre. Samo ekonomska blokada lahko spremeni stvari na terenu. Sedaj pa gospa Asita Kanko. Dobro jutro. Ko sem bila otrok in če je nekdo rekel, eh, prišli bodo američani in nas bodo eh, rešili. Sem temu verjela zaradi filmov. Eh, če bi mi eh, kot otroku rekli, počakaj, Evropa te bo rešila, potem bi se poskusila rešiti sama. Diplomacija je močno orožje. Vendar samo, če oseba na drugi strani mize ve, da si eh, pripravljen ukrepati. Eh, eh, tu ne gre za govoričanje, gre za reševanje tistih, ki se boji, borijo za življenja, za svobodo. Mi moramo zahtevati prepoved letenja v severu Sirije. Mi moramo se boriti za ustrezno Eh, zastopanost eh, Kurdov. Mi moramo dati vojaško eh, pomoč v regiji. Sedaj je čas za Evropsko unijo, da ukrepa, ko se drugi umikajo in ne sprejemajo svoje odgovornosti na Bližnjem vzhodu in to je pravzaprav tudi čas, da pomagamo ženskam in zlorabam proti njim. Hvala lepa, sedaj pa Nikolaj Vilumsem. Mina Matini,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 napade, mnogi otroci so žrtve, eh, so ranjeni, eh, so zgubili ude. Eh, Turki so bombardirali mesta, uporabljali kemično orožje. Zaradi tega otroci izgubljajo življenja. In Trump je uh, pustil zaveznike na cedilu. Erdogan ukrepa, Evropska unija pa nič ne naredi. Erdogan in Putin sta se včeraj sestala v Rusiji in sta se dogovorila, kako želita razdeliti Sirijo. Medtem, ko mi govorimo, eh, turske in eh, ruske enote načrtujejo invazijo. Eh, krščanskih in sirijskih centrov. To je etnično čiščenje. Če mi sprememo sankcije, eh, bo propadlo turško gospodarstvo in eh, invazije bo konec. Mi lahko ustavimo Erdogana, če imamo politično voljo. Kolegi, čas je za ukrepanje. Continue. Naslednji je na vrsti gospod Konstantinu. Gospe in gospodje, prijeli smo informacije o vojaški operaciji Turčije v Siriji. In uh, slišali smo tudi poročila v mednarodnih medijih. Vojaška operacija Turkov zoper Kurde je že povzročila veliko izseljevanje iz tega območja. Prišlo je do nediskriminiranih napadov tudi na civiliste in eh, ti napadi so pravzaprav vojaški zločini. To je dejal eh, tudi ameriški obrambni minister. Rad bi izpostavil tudi izjavo Jamesa Jeffersa, ki je dejal, da so zbežali številni borci ISIS-a in sicer ravno zaradi napredovanja turških vojaških enot v Siriji. Inštitucije Evropske unije bi morale biti zelo jasne in eh, bi morale pozvati k takojšnji prekinitvi vojaških operacij. Gospod McAllister, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, eh, turška vojaška operacija eh, je vodila v grozljive posledice v že tako grozljivem konfliktu. Lokalno prebivalstvo trpi, velike so politične eh, posledice, poleg tega eh, pa se bo na ta način lahko ponovno okrepil tudi eh, islamski terorizem. Naj povdarim stališče ILS, socialistov in pa ALDE kot predsednik odbora za zunanje zadeve sem poslal pismo oziroma poziv eh, vladam eh, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva in tako naprej. Eh, pozval sem jih k obsodbi turške operacije. Močno obžalujemo odločitev ameriškega predsednika, da umakne ameriške vojaške enote z severovzhoda Sirije. Pozivamo Evropsko unijo in pa njene države članice, da prevzamejo odgovornost in da pripomorejo k rešitvi eh, situacije. V osnutku resolucije smo pozvali tudi k obsežni in eh, močni. Eh, k obsežnemu in močnemu odzivu Evropske unije. Vzpostujemo varnostni past na severovzhodu Sirije, Na ta način bi lahko stabilizirali eh, to območje in zagotovili normalno življenje za vse prebivalce. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Sančes Amor. Gospo, gospa predsedojoča, moja skupina obsoja turško vojaško operacijo na severovzhodu eh, Sirije gre za eh, kršitev človekovih pravic eh, in eh, mednarodno pravo je potrebno spoštovati. Se upravičujem, pravi gospa predsedujoča, lahko govorite nekoliko počasneje. Prosim, če lahko govorite nekoliko počasneje, tako da se bo vaš govor lahko tolmačil. Ja, lahko nadaljujem. Gospa predsedujoča, svet je dejal, da je upad uh, turških vojaških enot uh, jasna kršitev mednarodnega prava. In mednarodno pravo bi morali vsi spoštovati. Le na ta način lahko zagotovimo mir. Ampak. na ta način uh, Turčije niso mogli odvrniti od vojaške operacije. Gre za posledico številnih diplomatskih neuspehov. Potrebujemo solidarnost vseh v mednarodnem okviru, tako da se bomo lahko eh, temu uspešno uprli. Ne moremo dopustiti, da Turčija enostavno upade na neodvisno območje neke druge države in da eh, vojaško izžene prebivalstvo dela neke države. Veliki problemi obstajajo na severovzhodu Sirije, ampak eh, vojaška operacija k izboljšanju teh problemov zagotovo ne bo pripomogla. Imela bo nevarne posledice in eh, poleg tega namerava Turčija tudi eh, nezakonito vrniti sirske begunce na to območje. Gospa von Wiese. Hvala. Sedem tisoč otrok je zaradi turške invazije živelo v taboriščih v Siriji. Med njimi jih je bilo 700, ki so državljani Evropske unije. Številni so morali pobegniti. Njihova usoda je sedaj neznana. Ne moremo kar tako zapustiti teh otrok ali jih kaznovati zaradi zločinov njihovih staršev. Noben otrok ne more biti kazensko odgovoren v nobeni državi članci Evropske unije. Danes pozivam države, naj spoštujejo mednarodno evropsko pravo in naj vrnejo te otroke nazaj v njihovo domovino, preden bo prepozno. Hvala. Hvala. Minuta in pol kolegica briko gospe in gospodje dragi kolegi prosim da za trenutek vidite nekaj pred očmi imate otroka ki mora zapustiti belgijo ali dom in oditi v boj ki ni vaš in potem se bojite ali se bo otrok sploh vrnil samo politične volje ni vse drugo imamo vaši vnuki se rojevajo v kontekstu vojn v groznih situacijah, pomankanju, lakoti. Vaši sinovi umirajo. In vi se borite za to tu v sedežih parlamenta. Borite se lahko kot levi za to, da bi zaščitili vnuke. Mogoče ti otroci niso izbrali teh vojn. Treba jih je vrniti v Evropo. Danes, kot političarke in politiki imate to moč, da vrnete te otroke v Evropsko unijo v imenu višjih interesov otrok, zaradi konvencije o pravicah otrok moramo vsi spoštovati vse te mednarodne instrumente. Hvala, minuta in pol. Kolega Marijani. Hvala, predsednica. Pred eh, letom nisem na Twitterju zapisal o koncu zgodovine. Edini, ki ščitijo kurde v Siriji pred turško vojsko, so tisti, ki delujejo v okviru Asada. To je bilo tako predvidljivo. To je bilo tako zelo predvidljivo, kajti kako bi lahko spoh dvomili v to, da bi na kurde pozabili prav tisti, ki so bili prej njim zvesti, veliki avtonomisti. Kako bi lahko dvomili, v voljo predsednika Trumpa, ki je že dolgo nazaj napovedal ameriško intervencijo. Kako bi lahko pozabili tudi na to, da reakcije so lahko takšne, kot so bile. No, tu sicer mm, ne ščitim Turčijo, obsojam Turčijo, ampak kako bi lahko sprejeli tudi te teroristične skupine, ki so na ozemlju Turčije? Kakšna je rešitev danes za mir v Siriji? Treba je spoštovati sirijsko suverenost, mednarodno pravo, treba je spodbujati medvladno politiko sprave. Kako upravičiti sankcije, ki jih je Evropska unija naložila tudi na medicinskem področju in kakšni so sklepi tu te zgodbe? Imamo varnostno, humanitarno situacijo, ampak tako kot so bile druge države upletene v to, bi potrebovali strateško vizijo ob upoštevanju lokalnih specifik, sedaj pa smo le opazovalci. Smo čustveni, ampak nikoli nismo bili aktivni. Napočil je čas, da Evropska unija upošteva realnost in da ima končno strateško vizijo mednarodne politike. Hvala. Minuta, kolega Trč. Hvala lepa, predsednica. Turška invazija Sirije je tragedija, prav gotovo. Ampak to je bila predvidljiva tragedija, kajti Turčija ima svoje interese v tej regiji. Imamo tudi več milijonov beguncev, ki so sedaj na turškem ozemlju. To so dejstva. To je nekaj, o čemer nismo razmišljali, dokler se ni ta situacija začela odvijati. Sveda moramo pritisniti na Turčijo, zato da ne bo šla predaleč in zato, da bomo poskrbeli za to, da imamo tudi zaščitene območje. Ampak seveda Turčije ne zanima Pax Putaneska v severni Siriji, tudi dolgoročno ne. To je bolj v interesu Rusije in Irana. Evropa lahko le obžaluje to, kar se dogaja. Lahko si le ližemo rane, kaj ti nismo storili prav nič. Mi smo le domnevali, da bodo tam američani, da bodo prispevali denar, in vojsko za vekoma, ampak vidimo, da to sploh ni realno razmišljanje. In eh, s tem se nenehno soočamo v Evropi. In takšno razmišljanje nima prihodnosti. Hvala, kolega Georgijo, minuta. Hvala lepa. Evropski vodje, se verjetno spomnite, kako je bilo, ko ste podpirali arabsko pomlad. Sedaj je tam zima. In to so lažne soze, ki jih sedaj pretakate. Pred osmimi leti smo videli invazijo tujih sil v Siriji. Želeli so posem uničiti to državo. ZDA, NATO, Turčija, evropske države. Monarhije v Perzijskem zalivu prav tako. in vsi džihadisti in pripadniki islamske države. V to sta se upletli tudi Rusija in ZDA. In v Evropski uniji smo slišali, da ja, Erdogan je pošast, sedaj ponovno pije kri kurdov, želi jih izničiti, brez omejitev. Edini cilj je ta, da bi porazdelili nafto, da bi prodajali orožje in da bi spodkopali to regijo da bi si jo razdelili. Mogoče je to protislovno, ampak to je dejansko tragično. To je vse, kar bom povedal. Hvala. Kolega Kasnal, do minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Pred manj kot enim mesecem je Erdogan prekršil mednarodno pravo, ko je pričel z vojaško operacijo v Siriji. Pri tem je pokazal popolno nespoštovanje do človeškega življenja in storil številne vojaške zločine, ki jih je obsodila tudi organizacija Amnesty International. Zaradi tega so nekateri prekinili izvoz orožja v Ankaro, ampak ne vsi in to tudi ne zadostuje. Čas je, da prekinemo postopek vstopa Turčije v Evropsko unijo. To je samo še farsa. Poleg tega moramo prekiniti. Eh, vsakršno financiranje Evropske unije Turčiji, kajti ta denar bi se lahko zanašal v Erdoganovih žepih. Težava pa so seveda migracijski tokovi, ki se vedno znova uporabljajo kot orožje za izsiljevanje. Sprejeti je potrebno ciljno usmerjene gospodarske sankcije, prekiniti moramo carinsko unijo eh, z Turčijo posledice naše nedejavnosti eh, so eh, dobro prepoznavne. Pomagajmo Kurdom, vsaj mi, Evropejci. Hvala. Kolega Masesko, minuta. Eh, Hvala lepa, predsednica. Turška invazija severovzhodu Sirije, ima dvojno dimenzijo. Varnostno, ki je povezana s tem, da Turčija misli, da so kurdi teroristi, po drugi strani pa imamo tudi migracijsko dimenzijo in humanitarno. Učinki te invazije so zelo hudi. Sirijska vojska je sedaj prvič po številnih letih na severu Sirije. In to je preprečilo Turčiji nadzor nad celotno mejo. Sedaj lahko nadzoruje le 120 km od 400. Zaradi te invazije se je samo v petih dneh izselilo 70 tisoč siricev. 200 civilistov je umrlo. Turška invazija je sedaj omogočila Putinu, da lahko jamči prihodnost Sirije, da lahko sedaj prevzame položaj, ko bo zagotovil prihodnost Sirije. Sedaj ima še več vpliva v Siriji. No, pravimo, da nočemo več izvažati orožja iz Evrope, v redu, potem pa bodo kupovali orožje od Putina. Predsednica prekinja govorca. Govorec nadaljuje. Varnostno območje mora biti oblikovano na meji med Turčjo in Sirijo. Nekoliko sem prožna pri tem času za govor, ampak prosim, da se držite časa, ne morete govoriti dvakrat dlje. Gremo naprej. Kolega Santoš, minuta in pol. Um Hvala, predsednica. To je tak trenutek, ki nam ne dovoljuje, da smo tiho. To, kar se sedaj dogaja na severu Sirije, je huda grožnja varnosti. In že tako je malo varnosti v tej regiji. Zaradi te situacije se izseljuje prebivalstvo, ki je že tako v šibki situaciji zaradi tega konflikta. Daješ se bo ponovno pojavil. Seveda moramo to strogo obsoditi, ne moremo drugače. Embargo glede prodaje orožja je dobrodošel, ampak to ni dovolj. S tem moramo pokriti vso prodajo sedaj. Ampak iti moramo še dlje, potrebujemo sankcije proti vsem tistim, ki so neposredno ali posredno vključeni v kršenje človekovih pravic. Treba je spodkopati njihove gospodarske interese. Evropska unija ne sme popustiti siljevanju. Dostaviti moramo humanitarno pomoč tistim državam, ki sprejemajo begunce. Ne bomo sprejeli prisilnega vračanja, samo prostovoljno vračanje lahko podpremo. In to vračanje mora potekati dostojanstveno v dobrih varnih okoliščinah. Evropska unija ne more podpirati takšnih operacij prisilne socialne organizacije. Treba je podpreti pogum Siricov, vseh vojaških sil, vseh, ki se borijo proti Daješu. Ostati moramo solidarni in tu zajeziti posledce tega konflikta. Hvala. Kolegica Lozo, minuta. Hvala, predsednica. To, kar se dogaja danes v severovzhodu Sirije, je le še eno poglavje več v tej zgodbi, ki traja v Siriji že osem let. To je tudi naša tragedija. Turčija se sedaj osredotoča na kurdske sile, ki se borijo proti Daješu. Vidimo, da so te milice podprte tudi v Ankari. Politični vodje to podpirajo. In tudi bi spodbujali naše vrednote, tam v teh taboriščih, kjer imamo teroriste. In sedaj so ti teroristi brez nadzora. Mi smo zgradili mednarodno pravo, ki je sedaj spodkopano. Imamo Atlantsko zavezništvo, ki naj bi podprlo našo varnost. Ampak Sedaj tu vidimo totalno paralizo. Ampak v Evropski uniji ne moramo biti veseli glede krepitve vloge Rusije na Bližnem vzhodu. Tudi ne moramo biti zadovoljni, ker uh, američani tu niso najbolj zauzeti. Če ne bomo aktivni, bo prišlo do te zgodbe brez nas ali pa bo to delovalo proti nam. Nikoli nismo bolj potrebovali strategijo. Evropsko vojsko, zato da bi tu ščitili naše vrednote, takrat, ko naša zavezništva ne delujejo. Hvala, minuta in pol, kolega Urtasen. Hvala,